All right, uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome. Lepo pozdravljeni, dame in gospodje. Pozdravljeni na nadaljevanju zasedanja našega odbora. Najprej mislim, da bi morali pregledati, ali je prišlo do sprememb dnevnega reda, vendar mislim, da ni tako, tako da lahko dnevni red sprejmemo. Hukar nadaljujemo s kratkim poročilom sestanka koordinatorjev, ki je potekal včeraj eh, zvečer. Nekaj zelo jasnih odločitev je bilo sprejetih, mm, naprimer zasedba delegacije, ki bo šla marca v Italijo, je bila potrnejena. Podprli smo tudi odločitev oziroma prošnjo Eurochambersa za uporabo hemicikla, zato da bi pripravil posvetovanje z evropskimi podjetji v drugi polovici tega leta. Odločili smo se, da bomo pravili tudi oceno evropskega raziskovalnega prostora in podprli ocene dodane vrednosti. Skupina koordinatorjev je razpravljala tudi o predlogih za študije, delavnice in predstavitve dosjejev. Predsednica je bila zaprošena, da v skladu z um, poenostavljenim postopkom pri, pripravi dopis, ki se bo nanašal na naš proračun za leto 2015. Prav tako je dobila mandat za sklenitev pogajanj glede Maroka. Dogovorili smo se tudi, da bomo preložili odločitev o dodelitvi mnenja o rezervi za ETS. Predsednica bo namreč eh, stopila najprej v stik z odborom Envi, zato da bi se dogovorili glede časovnega načrta in dogovorili smo se, da bo razprava o tem potekala na naslednjem sestanku koordinatorjev. Če so morda vprašanja pri tej točki lahko odgovorim na nje. Glede na to, da se nikde, nihče ne oglaša, sklepam, da se torej strinjate. Dobro, potem pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in to je poročilo o ustanovitvi skupnega podjetja Shift to Rail. To je poročilo gospe Andres Pareja, tako da ji predajem besedo. Gracias, presidente. Bueno, este informe, como se sabe, forma parte de un paquete que... Najlepša hvala, predsedujoči. Kot vešte, je to poročilo del svežnja, pri katerem pa nekoliko zamujamo. Zamisel je, da ustanovitev skupnega podjetja razpravlja o ustanovitvi skupnega podjetja razpravljamo v železniškem svežnju, pri katerem pa so zadeve nekoliko zastale. Glede na trenutni potek dela mm, sem um, izpostavila nekatere elemente, kjer um, zadeve ne deluje dobro, zaradi tega, ker ni bilo usklajevanja ali pa je prišlo do podvajanja prizadevanj oziroma ko ni prišlo do želenega učinka prispevkov zasebnega sektorja ali pa dovoljšne vključitve MSP-jo. Zaradi tega želimo okrepiti naše prizadevanje na področju raziskav in inovacij, poskušamo torej zmanjšati stroške, ko gre za življenski cikl um, železnic, tako da bi zaobjeli stroške tirnih vozil, zgraditve infrastrukture in tako naprej zagotovili obenem tudi varnost in učinkovitost železniškega prometa. Gre torej za širšo evropsko strategijo za podporo razvoja in inovacij. Pri tem se osredotočamo predvsem na pet temeljnih področji. Najprej kakovost storitev, izboljšanje storitev, hitrejše storitve, varnejše storitve, boljše upravljanje prometa, boljše upravljanje infrastrukture, več varnosti in kakovosti. Želimo torej izboljšati pametno upravljanje, pregledovanje vozovnic in želimo razrešiti nekatera težavna vprašanja, kako izboljšati logistične vidike, izboljšati torej posamezne poti. Na voljo imamo različne možnosti, ki bi jih lahko upoštevali. V zvezi s tem smo predlagali tudi predlog eh, spremembe za to, da bi izboljšali tudi sodelovanje nekaterih podjetij. Želimo zagotoviti sodelovanje podjetij, ki lahko V sedmih letih zagotovijo vsaj 30 milijonov evrov prispevka. Prav tako se osredotočamo na njihovo možnost prispevati k razvoju infrastrukture. Proračun je bil zmanjšan z 900 eh, milijonov na približno 400, tako da zadeve niso ravno takšne, kot smo si obetali in zaradi tega predlagamo tudi ustrezno predlogo spremembo. Pri financiranju vidimo, da je 60 odstotkov sredstev zagotovljenih iz javnega proračuna, približno preostanek pa strani podjetij. Tudi, ko gre za upravljanje, menimo, da gre za ključno vprašanje in bi ga morale urejati komisija in člani ter pridruženi subjekti. Prav tako bi morali zagotoviti javne pregledne razpise za zbiranje predlogov, pregledati pa bi morali tudi vlogo ere na tem področju. Era je javni subjekt in bi morala imeti vlogo pri urejanju procesov na tem področju. Videli smo že nekaj primerov takšnega upravljanja, naprimer pri skupnih tehnoloških pobudah, ko smo prav tako ustanovali v nastavi ustanovljeni skupna podjetja. Menim, da je torej to priložnost, da odpremo sodelovanje tudi za druge relevantne deležnike, prav tako bi morale imeti podjetja večjo zastopanost v vsakem skupnem podjetju, tudi mala in srednje veliko podjetja bi morala biti bolje zastopana. Zaradi tega smo predlagali nekatere predloge sprememb, ki gredo v to smer. Treba je torej upoštevati vidike preglednosti in dodatnih možnosti ter tudi fleksibilnost. Treba je zagotoviti, da bomo zagotovili možnost, da javno zasebno partnerstva dobro, dobro deluje. To je nakratko torej vsebina poročila, ki sem ga pripravila. Hvala. Najlepša hvala, gospod Andres Bareja. Sedaj pa se obračam na poročevalce v senci, gospa Krvaljo. Mislim, da govorite v imenu kolega Odija. Prosim. Uh, eh, Mr. Odi, uh, would like... Lep pozdrav predsedujoči, gospod Odi se upravičuje, da danes ne more biti z nami zaradi družinskih razlogov. Prosil me je, da vam prenesem njegov sporočilo na to temo. Skupna podjetja so zelo pomemben vidik um, obzorja 2020 zaradi tega, ker združujejo vire EU in Zasebnega sektorja, kot veste, trenutno obstaja več javno-zasebnih partnerstv, gre za nov inovativen model. Današnja tema, presedlaj na železnico, je skupna pobuda, ki jo podpira tudi ELS. Gospod Odi, Biran podporil komisijo in se zahvalil vsem, ki so bili udeleženi v pripravi tega predloga. Prav tako bi rad čestital vsem eh, zainteresiranim eh, stranem industriji, tudi Unifu, ki je delal na tem projektu. Predlog, ki ga imamo pred seboj, je res zelo dober. Gospod Udi bi rad izpostavil, da popolnoma počile, podpira horizontalne predloge sprememb, ki smo jih podprli tudi v okviru drugih skupnih tehnoloških pobud, ko gre naprimer za podelitev razrešnice pod vezavo z obzorjem 2020 za upravljanje, za umestne preglede in stroške. Kar pa se tiče zmanjšanja pri proračuna za 5 odstotkov, pa je gospod odišel nekoliko v dvomih. Shift to rail smo pripravili oziroma o njem razpravljamo po razpravah o obzorju 2020 in po proračunskih razpravah. Proračun, ki ga je predlagala komisija, je že osnovan na zmanjšanju za 70 milijonov, ki ga predlaga komisija. Pet odstotno zmanjšanje bi lahko industrija obravnavala kot eh, pomankanje zaveze Evropskega parlamenta za podporo tega pomembnega sektorja Evropske unije. Poleg tega. Shift to Rail vidimo posebne, unikatne elemente in sicer, da bo skupna tehnološka pobuda financirana v veliki meri prek partnerjev. To pomeni, da inovatorji in raziskovalci ne bodo uporabljali drugih sredstev obzorja 2020, ko bo šlo za to področje. Kar se tiče predlogo sprememb, ki jih predlaga poročevalka gospoda Odija, skrbi se znam dodatnih članov in porazdeliti odgovornosti. Takšna sprememba bo namreč zahtevala nov dogovor med komisijo in zainteresiranimi stranmi. lahko bi prišlo do težav, če želimo doseči dogovor do aprila. Morda bi poročevalka lahko pripravila časovni načrt, ki ga ima v mislih. Poleg tega. Kolega Odi meni, da bi vprašanje članov, ustanovnih članov, razen unije in pridruženih subjektov, da bi morali o teh vidikih eh, razmišljati sami udeleženci, projekta, ne pa mi na politični ravni. Zaradi tega kolega predlaga naslednjo ubeseditev in upa, da bodo to formulacijo lahko podprli tudi drugi. Glede na seznam na drugo prilogo in seznam članov in glede na to, da gre za posebne po poslovne subjekte, ki so se zavezali k prispevku vsaj 30 milijonov v času trajanja programa Shift to Rail. Pridruženi subjekti morajo prav tako izpolnjevati kriterije, ki jih najdemo na seznamu 1.2. Tudi pridruženi subjekti bodo avtomatično zastopani v upravnem odboru. Besedilo imam pred seboj in še enkrat podarjam, da se kolega Odejo upravičuje, da danes ne more biti z vami, se pa veseli političnih izmenjav mnen in um, dogovora, ki bi ga lahko predstavili grškemu predsedstvu, tako da bi lahko zaključili z obravnavo že v tem sklicu. Gre za zelo pomemben dosje, ki je na splošno velikem interesu Evropske unije. Hvala. Lepša hvala, gospa Karvaljo. Gospod Johansson, ali želite spregovoriti v imenu poročevalca v senci za Alde ali le želite pritegniti mojo pozornost? Ne, podal bi pripombo, ne bom pa spregovoril v imenu poročevalca v senci. Bi pa rad eh, podal svoje mnenje. Hvala, vas bomo dali na seznam govorcev. Sedaj pa je dobil besedo gospod Eler. Hvala. Svojo pripombo bom razdelil na dva dela. Najprej postopkovni vidik. Mislim, da je treba upoštevati, da je program presedlaj na železnico del večjega svežna, ki se nanaša na inovacije in naložbe. Gre za postopek soodločanja. Kaj se je zgodilo? Generalni direktorat je glasoval o tem postopku prejšnji mesec. Glede samega postopka in svežna obstaja dogovor glede horizontalnega pristopa in tudi glede horizontalnih rezov proračunskih sredstev. V tej luči gre torej za, za zmanjšanje proračuna za pet uh, odstotkov, kot uh, je omenila tudi poročevalka. Glede horizontalnih vprašanj smo bili v prvem trialogu zelo uspešni. Zagotovili smo, da je svet upošteval pomisleke parlamenta pri tem svežnju. Tu pa zdržujemo, torej, to se je, ki se obravnavajo prek postopka soodločanja in postopka s posvetovanjem. Glede na veliko število dosjejev in glede na časovnico bi lahko bili preoblemenjeni. Treba je torej zagotoviti učinkovito pogajanje med samimi trialogi, kajti drugače bo morda ubran postopek pozvetovanja in na to morda svet ne bo upošteval naših mnen zaradi tega, ker eh, ne bo primarkovalo časa. Drugače pa razumem, da eh, ima španska poročevalka nekatere argumente, interese za to, da bi odprli ta dosje, zaradi tega, ker nekatera španska podjetja želijo zagotoviti dostop do skupine vlagateljev. Tako da načeloma sicer mislim, da ni težav, da bi odprli torej sveženo, o katerem razpravljamo že tri leta, v katerih pokajajo pogajanja med industrijo in komisijo. Mislim, da v tej luči tudi ne bi imeli težav, če bi se Po sprejetju odločitve o začetku delovanja konzorcija lahko v to skupino vključevale tudi, v, tudi druga podjetja, tako da imamo nekatere težave glede predlogov spremembe 15, 17 in 24 in dve, ki se nanašajo na seznam članov. Prav tako nas skrbi pristop k uravnoteženosti financiranja. Mislim, da je to treba izhajati iz že sprejetih pravil. Želimo zagotoviti, da bo pristop k financiranju skupnih tehnoloških pobud bolj transparenten. Treba je zagotoviti, da ne bo vse m, že od samega začetka prepuščeno izključno ustanovnih članom. Treba je zagotoviti, da bo proračun uravnotežen tako, kot je treba, vendar predlog, kot ga predlaga poročevalka, ne odraža stanja v samem sektorju. Tako bi dali preveliko težo, prevelik delež eh, tistim podjetjem, ki pravzaprav ne bi zmogla nositi tako velikega bremena. Tako da je treba dobro razumeti vse dele sektorja, tudi sektor MSP-ja in te dodelitve 40 za ustanovne člane, 30 za pridružene subjekte in 30 za MSP-je. To je realistična porazdelitev. To je tudi del um, pristopka distribucije sredstev, ki ga je zauzel sam konzorcij in tudi komisija. Če bomo sedaj uvajali takšne spremembe, bo prišlo do zmede to je tudi nasprotju z um, interpretacijo svežnja o preteklih letih. Glede na, morda tudi svetega ne bi upošteval zaradi postopka posvetovanja. Prav tako ne bi imeli dovolj časa, komisija bi morala voditi medresurska posvetovanja in um, tudi mi ne bomo imeli dovolj časa, morali bi se posvetovati doma in um, v letu 2017, torej ne bomo mogli zagotoviti drugega kroga financiranja za skupne tehnološke pobude, če ne bomo mogli v našem mandatu sprejeti teh sprememb. Tako da moramo biti zelo previdni. Sporočevalko moramo natančno razpravljati o teh zadevah in te razprave unesti tudi v že tekoče trialoge, kajti drugače bo to res samo dosje s posvetovanjem, pri katerem ne bomo imeli priložnosti, da bi se dejansko pogajali s komisijo in svetom. Najlepša hvala, gospod Vidal Kvadras. Najlepša hvala, predsedujoči. V evropskem železniškem sektorju vidimo, da obstaja veliko konkurence. Tudi na področju tehnologije se zadeve zelo hitro razvijajo. To je industrija, ki je v porastu. Glede na nedavne razpise za zbiranje predlogov in glede na razvoj gospodarstev um, novih trgov, vidimo, da Evropa nima več prednostne konkurenčne vloge na tem področju. Tako da je treba razmisliti o podjetjih in mislim, da, bi, da je naša industrija dobra, vendar pa se je treba zavedati, da obstaja konkurenca, konkurenca, ki izhaja iz drugih držav, tako da ne smemo spati na lovrikah. Treba je torej sprejeti pobudo in zdi se mi, da je komisija podala dobro pobudo, ki jo lahko podpremo, kot je poročevalka dejala, je treba podpreti javno zasebna partnerstva, treba je podpreti dejavnosti raziskav in inovacij. To bo pomenilo, da bo naš eh, železniški sektor vedno v vodilni vlogi in vedno konkurenčen. Tako bo lahko konkuriral um, z drugimi akterji v drugih regijah sveta. Pri tem poročilu pa bi morali biti naša prednostna naloga tudi, da bi vse relevantna vprašanja ustrezno postavili pred koncem našega mandata. Najlepša hvala poročevalki za učinkovito in hitro delo. Mislim, da je pripravila besedilo, ki je zelo dobro. In kot je dejala, je uvedla tudi nekatere nujne spremembe, ki so nujne, naprimer več fleksibilnosti, ko gre za članstvo v skupini ustanovnih članov, dokler, ste, dokler izpolnjujete pogoje, ki jih nalaga sam svežen pred začetkom izvajanja javno-zasebnega partnerstva. Tu gre namreč za združevanje sredstev in treba je zagotoviti sinergije. Ne želimo vzpostaviti še dodatnega rivarstva med železniškimi podjetji v Evropi. In mislim, da je pristop poročevalke na tem področju dober. Prav tako bi si morali prizadevati, da bi v velikem obsegu za, zaobjeli celoten sektor, ne samo tista največja podjetja. Mislim, da bi morali ta vidik podpreti. Poleg tega poročevalka predlaga postopke, ki se nanašajo na preglednost, na neodvisno oceno podjetij, ki se potegujejo na razpisu, tako da menim, da je to nujen korak, nujen predlog in poročevalka je po mojem mnenju pripravila dobro poročilo. Sedaj pa moramo hitro ukrepati, zato da bi lahko zaključili z obravnava pred koncem mandata. Najlepša hvala, gospod Prodi, prosim. Grazie, Eh, molto brevemente anche questa. Najlepša hvala, čisto na kratko. Tudi pri tej skupni tehnološki pobudi gre za zelo pomemben instrument. Tu gre pravzaprav za vidik ponovne industrializacije Evrope. To je zelo pomembno za samo gospodarstvo. Z vidika mm, varstva okolja in tehnologije, gre tu za zelo dober instrument, predvsem za krajše in srednje dolge proge. Ta predlog naj bi zaobjel vse, vsa evropska železniška omrežja in podjetja, tako da bi lahko zagotovili skladnost Um, vseh um, tirnih vozil po celotni Evropi. Tako da mislim, da je v našem interesu, da bi sprejeli odločitev glede tega svežnja že v našem mandatu, kajti industrija ne more čakati na našo odločitev. Pri tem pa bi povdaril tudi, da je to lahko dobra osnova za prehod na resnično evropsko upravljanje železniškega prometa. Tako bi lahko optimizirali delovanje evropskega železniškega omrežja. Mi smo namreč uporabniki, če bi zagotovili torej visoko hitrostne storitve v celotni Evropski uniji, bi komaj da še potrebovali letalski promet v Evropi. To bi pomenilo tudi manjšo porabo goriva in izpustov CO2. Tako da si moramo prizadevati, da bi čim prej sprejeli odločitev glede tega dosjeja. Hvala, gospod El Kasiljo. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sama bi rada čestitala poročevalki, kajti delala je pod hudim časovnim pritiskom pri drugih podobnih pobudah namreč takšnega pritiska ni bilo, ko smo torej obravnavali skupno tehnološke pobude v preteklosti. To je treba upoštevati in se zavedati, da je ni bilo ravno najbolj eh, lahko in da je morala v tem kratkem času premostiti številne težave. Ko gre za železniško industrijo, gre za sektor, ki je globalno gledalo najbolj eh, pri, zastopan, ko govorimo o pomankanju konkurenčnosti določenih sektorjev Evropske unije, pa mislim, da oziroma Evropske unije v svetu, pa mislim, da imamo tu sektor, ki je res vodilen na mednarodni ravni. Vidimo, da je sektor sposoben konkurirati na mednarodni ravni in uživa veliko gleda povsod po svetu, tako da mislim, da moramo biti zelo predvidni pri obravnavi tega sektorja. Seveda se soočamo s časovnimi omejitvami, to je res. Predvsem, ko gre za pobudo Shift Rail, kar je res škoda. Ampak kljub časovnim omejitvam moramo pretehtati specifične lasnosti tega sektorja in razmisliti tudi o tem, da če zadev ne bomo dogovorili sedaj, če ne bomo razširili prizadevanj na, na področju članstva podjetij, bi lahko prišlo do težav. Sicer še nisem uspela podrobno pregledati samih predlogov, predvsem predlogov gospoda Odija, ampak zdi se mi, da predlog poročevalke in predlogi kolega Odijan predstavljajo dobre spremembe in menim, da bi morali delati na njih, zato da bi dosegli napredek in odprli možnost sodelovanja tudi drugih podjetij. Najlepša hvala. Gospod Johansson. Najlepša hvala nekaj pripomb imam. Pobudo presedlaj na železnico bi morali pogledati v luči, ki so izpostavili tudi drugi kolegi. Gre torej za razvoj evropske industrije in njeno prihodnost. To je del izzivov, s katerimi se soočamo v luči trenutne situacije. Treba je namreč zagotoviti boljšo povezanost naših državljanov. V veliki meri se strinjam eh, s komentarji gospoda Ellerja, da bi takšen pristop razširili tudi na druga javno-zasebna partnerstva. Treba je upoštevati, da bodo nekateri predlogi mm, specifični za shift to rail vendar pa si morda ne bi želeli, da bi enaki pristop zauzeli tudi pri drugih skupnih tehnoloških pobudah. Tako da bi po, pozval eh, poročevalko, da bi se držala horizontalnih pristopov, ki smo jih sprejeli do celotnega svežnja, kajti drugače obstaja tveganje, da bomo manj učinkoviti, tako da se pravzaprav strinjam s tem, kar je dejal gospod Eiler. Gospod Taylor je seveda uložil veliko dela v druge vidike skupne tehnološke pobude in eh, si prizadeva za usklajenost našega pristopa. Vem sicer, da so razprave na to temo že bile zelo obsežne, da je že veliko bilo dogovorjenega glede tega vendar pa je treba zagotoviti, da bomo v razpravah eh, s komisijo in svetom dosegli napredek in zadev ne bomo preveč zapletali. In tu naj se sklicujem na to, kar je izpostavil gospod Odi. Pod vprašanjem vzpostavil pogoje za partnerstvo, kaj ti takšna dodatne zahteve bi lahko zadeve preveč zapletle. Kar se tiče 16. predloga spremembe poročevalke bi dejal, da je komisija tu govorila o visoko zmogljivih um, vlakih, poročevalka pa govori o vlakih visoke hitrosti. Tako da tu obstaja razlika in to bi lahko vplivalo tudi na glasovanje odbora ITRE glede drugih eh, skupnih tehnoloških pobud. Ne vem pa, kakšna je utemeljitev poročevalka. Pravi, da je to v skladu z preostalimi stališči odbora ITRE na področju javno-zasebnih partnerstvih. Ne vem pa, zakaj sedaj spremenjate zadeve, ko gre za shift to rail. Seveda se zagovarjam vlake za visoke hitrosti, sploh. Hm, na švedskem, ampak mislim, da je termin, ki ga uporablja komisija, visoko zmogljivi vlaki, veliko bolj zamnesljiv. Ko imamo v mislih tudi tirna vozila za prevoz um, tovora, ne gre samo za vlake za visoke hitrosti. Mislim, da bi z uh, pojmom komisije bolje zaobjeli tudi vlake za prevoz tovora. Tam ne gre samo za hitrost. Poleg tega mislim, da je to zelo zapleteno vprašanje tudi z vidika ka socialne razsežnosti, torej bolj, gre za boljše povezovanje ljudi in držav in to je tudi v interesu konkurenčnosti. Najlepša hvala, gospod Trautman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi spregovorila o ekonomskih zahtevah za Shift to Rail. Spremljam ta projekt že od začetka in menim, da smo po težkih pogajanjih v ključnem sektorju ki je pomemben tudi za našo gospodarsko obnovo, končno prišli do dobrega predloga. Podobno smo dosegli tudi pri pobudi Clean Sky. Rada bi se zahvalila kolegici, ki je opravila zelo dobro delo in ki je sodelovala z vsemi partnerji, majhnimi in velikimi. Vemo, da je bilo veliko lobistov, ki so poskušali doseči svoje. Zagotovili pa smo strateško pomemben dokument. Dolgoročno financiranje mora podjetjem, ki vlagajo v ta prostor, zagotoviti gotovost, Eh, ekonomsko uravnoteženost, zato da bo lahko ta podjetja dobila eh, svoje naložbe nazaj, da se jim bodo povrnile. Ne razumem pa sprememb v predlogu, kar se tiče eh, prispevka ustanoviteljev, ki sedaj ne bo 400, ampak 30 odstotkov sedaj bo prispevek približno uh, instituciji približno 36-37 odstotkov, kar je ekonomsko gledano vprašljivo. Na to imamo uh, eh, MSP-je, ki potrebujejo to pobudo, ampak nočemo razdrobiti ravnoteže uh, eh, velikih podjetij. Trenutno se sprašujem, če je predlog dobro oblikovan, ker nočem, da bi parlament zahteval določene pogoje pri zadevah, o katerih smo se že veliko pogovarjali in smo se že dogovorili. Nočemo jih prepričati, da eh, poiščajo rešitve drugot. Mislim, da si moramo prizadevati za razumne rešitve. Gotovi moramo biti, da tisti, ki bodo prevzeli večji del naložb, to počnejo v uravnoteženih pogajih, eh, pogojih, da prispevajo tudi institucije in na ta način lahko vsak akter vstopi v projekt eh, z dobro eh, vero in upanjem za prihodnost. tudi sama menim, eh, da moramo poskrbeti za MSB, e, ki jih imam tudi v moji regiji. Eh, to je pomembno ne zgolj v urbanem prometu, ampak tudi v, eh, na področju prevoza potnikov in blaga. Podjetja težko računajo na nove linije operaterji železniških eh, linij in tisti, ki jih gradijo, morajo sodelovati. In to je strateško pomembna odločitev. Zagotoviti moramo ekonomsko gotovost za podjetje. Um... Najlepša hvala. Bi še kdo rad spregovoril? Gospod Eler, prosim. Zelo hvalezen sem za prispevek gospe Trautmann. Res se nam mudi, ampak še enkrat bi morali pregledati številke. Vaša prerasporeditev finančnih sredstev ne predstavlja samo preporazdelitve prispevkov glede posameznih članov gre za širši ukrep. Če bi torej zmanjšali sredstva ustanovnih članov in pridruženih subjektov, je jasno, da bi popolnoma spremenili uravnoteženost uh, pristopa. Pri... Gre torej za manjši prispevek unije in večji prispevek zasebnega sektorja. To pomeni, da bi morala industrija se ponovno posvetovati in realno gledano bi to pomenilo, da bi celotna ureditev ušla iz rok. Tako da mislim, da si moramo v parlamentu prizadevati, da bi industrija prispevala čim več, ne smemo jim oduzemati vloge. Kajti Upoštevati moramo, da istočasno nimamo na voljo dovolj javnih sredstev, da bi ta primankljaj nadomestili, tako da ne morem podpreti takšno razporeditev, kaj ti treba razumeti, kaj to pomeni v realnem smislu. Ne gre za to, da bi več denarja prispevali MSP-ji, to bi resno zmanjšalo proračun za celoten predlog. In v tej fazi, glede na to, da si je parlament prizadeval, da bi imeli ta predlog jasno vključen tudi v proračun. Naj izpostavim, da je šlo za skupno prizadevanje poročevalcev za to, da bi Shift to Rail vključili v proračun. Še novembra ni bilo jasno, ali bomo lahko zagotovili sredstva iz proračuna za Shift to Rail. Tako da sedaj pa parlament pravzaprav želi spokopati lastna prizadevanja. Tako da mislim, da gre tu za resno vprašanje in moramo natančno pretehtati, kaj bi to v realnosti pomenilo za celoten predlog. Hvala. Dobro, najlepša hvala. Še kdo? Jager, v tem primeru pa se obračam na komisijo. Gospa Jorgo, prosim. Like first... Najlepša hvala predsedojoči, najprej najlepša hvala gospe poročevalki, gospe Bareji za poročilo. In rada bi dejala, da vemo in cenimo trud, ki ste ga vložili v poročilo in zahvaljujemo se vam za to zelo pomembno pobudo, katere cilj je, da bi zagotovili večji pretok uh, potnikov in tovora po evropskih železnicah. železnicah. Uh, Imamo torej pobudo Shift to Rail in uh, vemo, da si prizadevamo tudi za skupno železniško mrežo Evropske unije. Veliko je prizadevan za to, da bi prenovili evropske železnice in sektor in vem, da se tega zavedate tudi vi. To je tema, ki je zelo pomembna za komisijo. Tu gre za zavezo komisije, želimo čim hitreje sprejeti to pobudo, kajti. Ti gre za pomembno spodbudo za inovacije na področju železniškega prometa. In uh, lahko vam zagotovim, da si bomo prizadevali, da bi sprejeli jasne zaveze do industrije in predlog sprejeli čim prej. Komisija podpira veliko večino horizontalnih sprememb in uh, v konstruktivnem duhu bomo sodelovali z vami, zato da bi lahko to podprli. Uh, Obstaja pa samo ena rdeča linija, od katere ne bomo odstopili oziroma ki je ne bomo prestopili. To je predlog spremembe 8, ko je, kot je dejal gospod Odi, smo šifturel sprejeli po sprejetju večletnega finančnega okvira in znižanje je že bilo vključeno v sam predlog. Tako da prek dodatnih znižanj bi Šef Torej pravzaprav eh, utrpel dvakratni res, tako da prosim, da ne sprejmete predloga spremembe številka 8. Glede preostanka pa lahko najdemo rešitve, ampak res vas prosim, da pri predlogu spremembe 8 prosim za vašo podporo, da torej ta predlog zavrnete. Potem glede specifičnih eh, predlogov sprememb gospe Bareja, pa mislim, da bi tudi lahko našli ustrezne rešitve. Seveda je nekaj predlogov sprememb, ki jih ne moremo sprejeti. Argumente smo že navedli, tako da gospod Eller, gospod Odi in gospod Trautman so to zelo lepo povedali in eh, argumentov ne bom ponavljala. Naj pa povem, da gre za zelo tankočutno ravnotežje ki je bilo predmet večmesečnih pogajanj in na to ravnoteže bi lahko sedaj lahko zamajali. Predlogi sprememb 2, 15, 17 in 24, torej za komisijo, ne bi bili sprejemljivi. Razumemo pa druge predloge, ki jih je poročevalka predlagala. Lahko bi se dogovorili tudi za drugačno besedito v predlogu spremembe 19 nasplošno sicer ne moremo sprejeti prenosa pooblastil na ero, ki se predlagajo v predlog spremembe 19 in v točki C, kjer je govora o pridruženih članih, ki izpolnjuje kriterije v določbi 1.2, so avtomatsko zastopani v upravnem odboru. To je torej predlog komisije pri rešitvi, pri izhodu iz pand pozicije. In mislim, da se lahko pogajamo tudi s svetom, zato da bi status pridruženega člana dvignili v enakopraven eh, status z ustanovnimi člani, seveda, če bi pridruženi subjekti zagotovili enako podporo. V tem primeru bi lahko zagotovili zastopanje tudi v upravnem oboru. To je torej rešitev, ki jo predlagamo mi, zato da bi razrešili težavo, ki jo poskuša rešiti s svojim predlogom spremembe tudi poročevalka. Tako da mm, se odzivam oziroma podpiram to, kar so dejali poslanci Odi, Eler in Trautmann. Naj še enkrat ponovim, da zmanjšanje proračuna razmerje 30 ali 40 odstotkov in odpiranje zaprtega seznama članov v drugi prilogi ni sprejemljivo. Vse drugo pa je sprejemljivo, če lahko s tem eh, sprejemem zagotovimo konkurenčnost eh, železniške industrije. In tako se bomo prezadevali za kompromise. To, to eh, Hvala lepa, sedaj pa lahko še pročevalka zaključi razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa vsem tistim, ki so sodelovali v razpravi in ki so nam čestitali, da smo poročilo pripravili v tako kratkem času. Res je, da nismo imeli veliko časa in da smo morali pohiteti, zato da smo poročilo lahko končali pravočasno. Komisija mora razumeti, da tudi mi potrebujemo dovolj časa za razpravo. Naj se odzovem na to, kar so izpostavili kolegi. Uh, Gospa Karvaljo tukaj predstavlja kolega Odija. Slišala sem to, kar ste povedali. Jasno je, da je to poročilo del širšega svežnja, vzpostavljeni so bili horizontalni standardi in od teh sedaj ne moremo odstopati. Večina se vas verjetno strinja s tem, ne moremo spreminjati gospodarskih okoliščin, ki so privedle do sprejema sedanjega proračuna. Omenjala sem časovnico, vse skupaj je treba zaključiti pred volitvami. Strinjam se, da je to zelo kratko obdobje in da smo zato pod časovnim pritiskom. Ampak zagotoviti moramo dobro ravnovesje, ko bo šlo za pogajanja. No, visoka zmogljivost, visoka hitrost to ste izpostavili. Morda bi lahko to bolj podrobno pojasnila. Mi smo hoteli vključiti tudi uh, vlake za visoko hitrostjo, čeprav to ni bilo predvideno v osnovnem predlogu. Mi menimo, da bi tu morali biti vključeni tudi vlaki za visoko hitrostjo. Sedaj pa še točka, kjer. Uh, se mnenja najbolj razhajajo. Nekateri namigujejo, da imam tukaj nek poseben uh, interes, ki ga želim upoštevati. Uh, ampak um, tukaj gre dejansko samo za seznam, ki je bil pripravljen. Jaz nisem skušala nobenega posebnega podjetja vključiti na ta seznam. Ni pa mi jasno, kako ste lahko zaključili seznam, še preden bi se o tem posvetovali z parlamentom. Svet in komisija sta sprejela določene odločitve, ampak to ne pomeni, da v parlamentu o tem ne moremo razpravljati. Mislim, da bi morali imeti enake priložnosti, da bi, mogli, da bi morali zagotoviti tudi preglednost. Zdi se mi, da ta seznam ne bi smel biti zaprt seznam, ampak odprte narave. Potem tudi je zmede med ustanovnim članom in pridruženim članom. Kakšna je tukaj razlika, kakšne so pravice pridruženih članov in kakšne so pravice ustanovnih članov. In potem še seznam članov upravnih odborov. Ti bodo pripravljali strateške načrte ali naj bo torej tudi ta seznam zaključen Če bi imeli zaključen seznam, potem bi lahko pri tem sodelovali, sam, sodelovala samo podjetja, ki so na tem seznamu. Gospod Eler je rekel, da je odločitev že bila sprejeta, ampak prav gotovo bi moral tukaj tudi parlament imeti svojo besedo. Kar se tiče dodeljevanja, mi smo si natančno ogledali naš izračun. Menili smo, da če bi imeli zaprt seznam, zaključen seznam in pa 10 odstotkov, potem bi lahko teh 10 odstotkov vzeli ustanovnim članom in bi jih predali um, majhnim in srednjim velikim podjetjem. Ti so ne na zadnje prihodnost Evrope. Ravnovesje bi torej bilo ohranjeno, samo prerasporedili bi določen del sredstev. Tako da resnično ne vem, zakaj bi to bil tako velik problem. osredotočiti bi se morali na dialog, ne pa na spore. Sedaj si ogledujemo pridružene člane, ki izpolnjujejo kriterije. Moramo si ogledati, odkot prihajajo, ali prihajajo železniškega sektorja, Eh, vse to bodo podjetja, ki bodo v prihodnosti gonilo evropskega gospodarstva. Komisija mora razumeti, da mora tudi parlament tukaj imeti določeno moč odločanja. Hvala lepa, hvala lepa poročevalki. No, eh, dobro nam je uspelo držati se naše časovnice. Eh, vendar pa um, bi se želela komisija še enkrat priglasiti k besedi. Hvala lepa. Želela bi pojasniti samo dve točki po zaključku, ki ga je podala poročevalka. Ni bil namen komisije, da bi imeli zaključen seznam, ampak je to zapisano v 19. členu strategije obzorje 2020, kjer je zapisano, da moramo zagotoviti dovolj eh, javno-zasebnih sredstev, zato da lahko predlagamo to pobudo. Mm, tako da prosim, da spoštujete to. In pa še uh, vprašanje pravic eh, pridruženih članov. Kako sem povedala že prej, pridruženi čle, členi bodo avtomatsko zastopani v upravnem odboru. Torej, njihove pravice bodo enake potem, ko bodo dali na razpolago enako količino sredstev. Eh, upravni, eh, sestava upravnega odbora torej ni zaprta. Tudi, ko gre za vlake z visoko hitrostjo, se komisija z vami strinja. Želeli bi vključiti te vlake, pa tudi tudi regionalne, tako da bi lahko pri predlogu spremembe 16 dodali tudi omembo vlako z visoko hitrostjo. Um, shift to rail je seveda del svežnja. Ne moremo biti dvakrat kaznovani, ko gre za krčanje proračuna. Zato bi pri tem pomembnim dosejem, doseju, ki spodbuja inovacije v železniškem sektorju eh, in za rast tega sektorja in eh, delovnih mest, mislim, da bi moral parlament eh, presečite neke delne interese, da bi pod, moral podpreti ta predlog, tako da bomo lahko tukaj kar se da hitro dosegli dogovor poročevalka bi se želela odzvati. Hvala komisiji. od vseh podjetij je samo eno podjetje na zaprtem seznamu in druga so na odprtem seznamu, tako da resnično ne razumem, kaj je razlika med tema dvema sezna, seznamoma. To bi morali pojasniti. Zanima me to besedilo, želela bi ga videti, želela bi videti, kje je zapisano, da pridružene članice iz, um, morajo spolnjevati enake pogoje kot ustanovne. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena rok za vložitev predlogov sprememb je v četrtek 20. februarja ob 12. uri. Na ta način bomo lahko glasovali v odboru 18. marca in bomo lahko obravnavali to poročilo na aprilskem plenarnem zasedanju. Sejo odbora pri Sedaj lahko prekinemo za dve minuti, ob desetih se začne glasovanje. tako nadaljevali bomo z delom naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje prosim da si pripravite glasovalne kartice in jih utaknete v naprave najprej bomo imeli testno glasovanje torej glasujemo o tem, ali želite premor za kavo ali ne. Everybody voted. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. torej eden izmed kolegov je pozabil glasovalno kartico, tako da bomo upoštevali tudi njegov glas, ko bomo glasovali. Prva točka je podporni program za nadzor in sledenje v vesolju, poročilo gospe Anderstotter. Nekdo ima postopkovno vprašanje? A besedo želite po glasovanju? Ja, vredno ste opazili, da nisem gospa Anders Doter, ampak v imenu kolegice bi se želel zahvaliti vsem kolegom iz tega odbora, komisiji in svetu. Sodelovanje pri tem poročilu je bilo odlično, tako da najlepša hvala v imenu gospe Anders Doter. Right. Um, those in favor? Tako, kdo je za? Jo, oprostite, elektronsko moramo glasovati, zato ste morali ustaviti svoje kartončke. Torej, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Mislim, da je to sprejeto. 32 za, en glas proti, plus še dva glasova za. Tako da imamo vse skupaj 34 glasov za. Hvala lepa. Čestitke gospe Andrstoter. Sedaj pa glasovanje o uporabi ponastavljenega postopka, podaljšanje sporozuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in ZDA. Gospa Sartor je tukaj poročevalka tako da lahko kar glasujete elektronsko. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za plus 2 glasova oziroma 28 za, 2 glasova proti in pa 4 vzdržani glasovi. Sprejeto. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z glasovanjem. Tisti, ki želite sedaj pohiteti na vlak, nas lahko zapustijo. Predtem pa še gospod Eler postopkovno. Predsedujočemu predlagam, da bi na enega izmed naslednjih dnevnih redov uvrstili razpravo o sporazumu o raziskavah med Švico in pa Evropsko unijo. To je dobra ideja, ampak mislite, da bo kdo lahko vstopil v Švico, zato da bi o tem razpravljal? Vsi, ki odhajate, prosim, to naredite tiho. Sedaj pa sprememba direktive o embalaži in, o, in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih urečk. To je poročilo gospoda Bertota. Um, čeprav razumem, bo v njegovem imenu govorila gospa Jordan. Lahko začnete. Prezident, what I'm going to do is to read opinion of our. Uh... Hvala lepa, jaz bom prebrala mnenje našega poročevalca. To ni moje osebno mnenje. Prosim vse ostale naj spoštujejo govornika in če imate kakšne razprave, jih nadaljujte zunaj dvorane. Gospa Jordan, izvolite. Hvala lepa. Prebrala bom mnenje v imenu gospoda Bertota. Predlog komisije želi spremeniti direktivo o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in se osredotoča na proizvode, ki imajo do 11 mm, mikronov debeline vrečk. To je pravzaprav najbolj značilna nosilna vrečka. Tukaj bi lahko omenili na podlagi podatkov zbranih v letu 2010 dejstvo, da vsak državljan uporablja in vrže stran vsako leto 198 plastičnih vrečk in veliko jih je tanjših kot 50 mikronov. Um, nasnaževanje se je povečalo zaradi več kot deset um, tisočih milijonov plastičnih vreč, ki so onesnažile morje. Glavni cilj tega predloga je, da bi zaezili negativni vpliv na okolje zaradi potrošnje in pa uporabe plastičnih uh, vrečk. Uh, izboljšati moramo obnašanje potrošnikov in pa preprečiti prekomerno uporabo plastičnih vrešk. Na ta način bomo lahko tudi bolje ravnali z viri. Najpomembnejši predlogi sprememb imajo opraviti z spodbujanjem organskih izdelkov, ki izpolnjujejo standard e EN 13432. Poleg tega poročevalec ehm, poudarja, da, se osnutek, da je osnutek mnenja usklajen z sporočilem Evropske komisije o industrijski politiki, močnejša Evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva in da je tudi v skladu z prizadevanjem držav članic, da bi ponovno oživile in zagnale Evropsko industrijsko proizvodnjo. Um, Do leta 2020 je stopnja rasti kemičnih proizvodov na biološki osnovi, bioplastiko, biomazivi, biotopili, biološkimi in površinsko aktivnimi snovmi eh, znašala 5,3 odstotno odstotke letno, kar pomeni, da bo trg vreden 40 milijard, milijard evrov in da bo zagotavljal več kot 90 tisoč delovnih mest v biokemični industriji. Države članice mm, naj sprejme okrepe za dosego dveh ciljev. Najprej dve leti po sprejemu direktive naj upade prodaja vrečk med 11 in 49 mikroni, ki so mm, najpogostejše nosilne vrečke. Eh, drugič, eh, tri leta po tem, ko bo stopila v veljavo direktiva, naj se zmanjša tudi uporaba vrečki, eh, tankih vreč, ki imajo debelino 1 in 10 mikronov, ki so uporabljeni predvsem za nepakirano sadje in zelenjavo v supermarketih. Poročevalec meni, da zmanjšanje uporabe teh vrečk mora biti zmanjšano na takšen način, da bodo lahko, eh, da bodo lahko najdene ustrezne biokemične alternative treba izpolnjevati ne samo standarde, ampak eh, se tudi izogniti prekomernemu embaliranju živil. Najti moramo rešitve za pakiranje naših proizvodov. Ehm, hrana ne sme biti preveč eh, prekomerno zapakirana. Ehm, moramo pa istočasno spoštovati higijenske standarde za hrano. Lahke nosilne vrečke bi lahko postopoma nadomestili z drugimi tehnikami pakiranja iz recikliranega eh, papirja ali pa iz eh, biorazgradljivih alternativ. Zelo lahke vrečke pa so uporabljene za embalažo za nepakirano sadje, zelenjavo in druge izdelke, ki niso pakirani, bi jih morali izključiti iz uporabe te direktive. Poleg tega vrečke, ki spoštujejo standarde EN 13432, e ki jih lahko ponovno uporabimo za odpadne vrečke za organske odpadke v skladu z Evropsko okvirno direktivo odpadki 2008-98, bi tudi bila izključena iz te direktive. Mi in pa poročevalec smo prepričani, da so vsi, da moramo vse ukrepe v predlogu oceniti na pozitiven način, saj zastavljajo enotna pravila o plastičnih nosilnih vrečkih za potrošnike, za supermarkete in na ta način zagotavljajo pravno varnost. Za to obliko pakiranja. To je bilo mnenje gospoda poročevalca Bertota. Uh, Hvala lepa. Beseda dobi gospod Prodi. Grazie, Hvala. Naj pojasnim, kakšna načela so me vodila pri ulaganju predlogov sprememb. Najprej mislim, da bi morali razjasniti nekatere definicije. Biosnova pomeni, da je material, ki se uporablja za izdelavo, organski, torej biomasa. Ampak to ni nujno jamstvo za to, da je nek izdelek um, bio razkradljiv. To so značilnosti, ki so bile določene v evropskih standardih. rad bi povdaril tudi to, da te zelo lahke plastične nosilne vrečke imajo pomembno funkcijo. Pravzaprav nudijo zaščito za razsuta nepakirana živila in kot takšna so pomembna za higieno naših živil. pravzaprav sem želel eh, podariti, kako uporabne so te vrečke. Ne strinjam se s tem, da bi morali vse kar nediskriminatorno obdavčiti. pomembno to, da dosežemo polno biorazgradljivost teh vrečk. Ne smemo pa posegati v njihovo komercialno uporabo pomembno je, da se iznebimo predvsem tistih vrečk, ki niso biorazgradljive. Še vedno moramo ohraniti materijale, ki lahko zaščitijo našo naša, naša razsuta živila in ki so istočasno v okoljskem smislu bio, biorazgradljiva. Biorazgradljive vrečke lahko uporabimo tudi za organske odpadke. Na ta način lahko izboljšamo tudi zbiranje teh organskih odpadkov. lahko imamo torej vrečke, ki dejansko lahko izboljšajo oziroma prispevajo k izboljšanju upravljanja z odpadki. To so vrečke, ki so v skladu z obstoječimi standardi in pravzaprav lahko prispevajo k temu, da je celoten sistem upravljanja z odpadki vzdržen in okolju prijazen. Hvala lepa, gospa Hasi. Hvala lepa poročevalcu in pa gospe Jordan, da je predstavila stališče poročevalca. Pozdravljam predlog komisije, obravnava zelo pomembno temo, Je pa predlog komisije, po mojem mnenju, veliko prešibek. Tudi osnutek poročila poročevalca iz odbora ITRE se mi zdi prešibek. Najprej nekaj o problemu kot takšnemu. Gospa Jordan je že omenila ogromno število plastičnih vrečk, so kar raztresene po vsem okolju kot odpadki. V Severnem morju so preučevali morske ptice in več kot deset, 90 odstotkov ptic je imelo plastiko v prebavnih sistemih. samo ena izmed dvajsetih ptic eh, nima plastike v prebavnih organih. V Združenem kraljestvu je na eno miljo naplavljenih 72 plastičnih vrečk. Obstajajo pa tudi področja območja na morjih, kjer je na površju morja šestkrat več plastičnih vrečk kot pa planktona, tako da je to zelo hud problem. Zato je treba ukrepati, ampak kot sem že rekla, predlog komisije je veliko prešibek. Gre samo za pravno podporo tistim državam, ki želijo zagotoviti neko, neke nacionalne rešitve. drugih spodbud za zmanjšanje plastičnih vrečk pa ne ponuja. Strinjam se z eh, poročevalko iz odbora za okolje, Marget Auken. Ona je predlagala 80 odstotno zmanjšanje kot cilj, to bi naj dosegli v dveh letih. natančen cilj za posamezno državo je odvisen od trenutne uporabe plastičnih vrečk. Tam, kjer je poraba plastičnih vrečk višja, je višji tudi cilj in obratno. To morda zveni kot um, strok ukrep, ampak v vseh državah, kjer je bila, uveden, kjer je bila uvedena uh, nujna dajatev na plastične vrečke, je prišlo do drastičnega upada pri, pri uporabi letih. Še nekaj v zvezi z zelo lahkimi plastičnimi vrečkami, ki jih lahko uporabimo kot odpadne vrečke za organske odpadke gre za zadnji predlog spremembe poročevalca iz odbora ITRE. Ne vem, če lahko razlikujemo med tako imenovano tradicionalno plastiko, neorgansko plastiko in pa resnično biorazgradljivo plastiko. med temi lahko razlikujemo, ampak eh, razdelitev, ki jo predlaga poročevalec, je preveč nejasna. Imamo tudi tako imenovane oksorazgradljive vrečke oziroma plastiko, ki se oprodaja kot eh, biorazgradljivo. Čeprav to dejansko ni biorazgradljiva plastika. ta plastika se samo spremeni v mm, drobne koščke, ki za nas niso vidni, so pa za okolje prav tako eh, eh, škodljivi in lahko pridejo v, organiz, v žive organizme. Takšne, tudi takšne vrečke bi morali prepovedati in uh, sprejeti posebne ukrepe samo za vrečke, ki so resnično bio razkradljive. Hvala lepa, naslednji na seznamu je gospod Kramer. Hvala lepa. Tukaj govorim v imenu gospoda Krojcmana, ki je pripravil mnenje v imenu naše politične skupine. Načeloma pozdravljam uravnoteženo mnenje, ki ga je predlagal, ki ga je pripravil poročevalec, imam samo nekaj manjših pripomb. Ko gre za razpravo o plastičnih vrečkah, moramo izhajati iz tega, da je smiselno zmanjševati plastične odpadke. Po drugi strani pa ne smemo uh, zapasti v demoniziranje uh, Eh, splošno eh, demoniziranje te embalaže. Embalaža lahko ima tudi določeno korist iz eh, higijenskih vzrokov, naprimer. Moramo se tudi vedno vprašati, kaj je alternativa. Če bi imeli stanje, ko sploh več ne bi uporabljali uh, plastičnih vreč, kakšna je potem alternativa, ali bodo potem vsi uporabljali papirnate vrečke, kakšna je potem to, ta končna bilanca za okolje, če potem več ne bo toliko plastike, bomo pa morali sekati več dreves, zato da bomo lahko proizvajali vse te papirne vrečke. Pa še nekaj me skrbi z vidika odbora za okolje. Torej, v smislu načela subsidiarnosti je to, če pustimo državam članicam, da urejajo ravnane svojih potrošnikov. Po drugi strani pa vidim nek eh, zaskrbljujoč trend, ko v škodo enotnega trga uveljavljamo neke okoljske standarde za države članice na koncu bi lahko dobili nekakšno zbirko dobro mišljenih eh, okoljskih ukrepov, eh, če prepuščamo vse skupaj državam članicam in ponekod eh, dopuščamo plastične večke druge, pa ne, potem to ne bo koristilo okolju. Pa še nekaj. Prav gotovo ni naloga Evropske unije, da odloča o tem, ali naj obda, obdavčimo takšno embalažo mislim, da bi morali še enkrat poskrbeti za to, da razpravo o tem materialu plastike ne bomo popolnoma ločili od tega, da že imamo strogo zakonodajo o upravljanju z odpadki. Tudi tam imamo predpise na področju recikliranja in tako naprej. Morda bi bilo bolj smiselno, če bi najprej poskrbeli za to, da bo v vseh državah izvajana zakonodaja o upravljanju z odpadki, ne pa da razpravljamo samo o posamičnih materialih, je, ki so kot odpadni material pač ne zaželeni. Uh, Hvala lepa, gospod Henin. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat se pogovarjamo o temi, ki bi lahko Evropski uniji dovolil, da prevzame vodilni položaj. Da si prizadeva za varstvo okolja, za zaščito človeških interesov, da zaščiti živali, da zaščiti eh, industrijo in poskrbi za raziskave. In pogosto se zgodi, da smo ostali nekje eh, v sredi. Ne vemo, ali bi eh, radi šli v eno smer ali v drugo smer. In kaj naj naredimo? Pravijo, da, da bomo brez plastičnih vrečk izbrali papirnate vrečke in bomo uničevali uh, Eh, drevesa zaradi tega. Ne, že danes obstajajo popolnoma biorazgradljive plastične vrečke. In nastopil je čas, da razvijamo raziskave in povežemo eh, raziskave kmetijstva in industrijo, zato da ohranjamo naše delovna mesta. In o tem pogosto ne govorimo v našem odboru. Predlogi že sedaj niso dovolj dobri. Zato ker zagovarjamo interese eh, naftnih podjetij. Organizirali eh, oziroma privedli bomo do tega, da, bo, da bodo podjetja odšla tja, ker bo ceneje izdelovati to vrstne stvari. obdavčiti bi morali vse proizvode, ki so nevarni za živali in ljudi. Ne bi smeli imeti eh, davka za popolnoma biorazgradljive proizvode. Proizvode, ki povezujejo eh, področje raziskav, kmetijstvo in industrijo. Na ta način bomo ustvarili nova delovna mesta in ohranili stara. Če lahko vsak kupi to, kar želi kupiti, prav, to lahko naredimo, ampak treba je vzpostaviti ustrežne pogoje. Obstajati mora eh, prosta, prosti trg, eh, konkurenčnost, trenutno pa tega ni zaradi eh, naftnih lobijov. Industrija, ki izdeluje plastične vrečke, se mora spremeniti v industrijo, ki bo ustvarjala biorazgradljive plastične vrečke in na, na ta način povezala različna področja. Hvala. Hvala, gospa Merkis. Uh, Hvala, gospod predsedevoči, se upravičujem, da sem malce zamudila. Trenutno pripravljamo kompromisne predloge za odbor Envi. Ugotovili smo, da plastične vrečke niso težava zaradi uh, učinkovitosti uporabe virov, ampak bolj zaradi uh, odpadkov, ki nastanejo. Včasih je to tudi uh, behavioristično vprašanje. Včasih lahko na uh, človeški odnos vplivamo, včasih pa ne. Finska in Irska uporabljata tri, 300 krat manj plastičnih vreč kot druge države in verjetno zaradi političnih ukrepov, ki so bili sprejeti. Strinjam se sporočeval sem glede prepovedi eh, lahkih plastičnih vrečk. Predlagam pa še en standard za ponovno uporabo. 125 eh, krat bi morali uporabiti eno vrečko. Pogovarjali smo se o prepovedi leta 2019-2020. Sama menim, da se lahko strinjamo glede prepovedi za vse eh, nebiorazgradljive vrečke. Eh, vrečke pod 50 mikroni eh, in industrijske vrečke pod 50 mikroni, ko se prodajo. Vrečke imajo veliko vpliv tudi eh, na morje in na turizem. Ultralahke vrečke pa niso vključene v trenutno poročilo. pogovarjamo se o tem, če bi jih izuzeli. Sama sem pripravljena na to razpravo, vseeno pa bi jih rada vključila v cilj o 80 odstotkih. Eh, podatkov za ultralahke vrečke nimamo, težko jim sledimo. Poročilo pa govori tudi o obveznosti za poročanje in strinjam se s tistimi, ki so dejali, da moramo biti izjemno previdni. Ta zakonodaja eh, ne sme biti popolnoma ločena od preostale zakonodaje na področju Eh, odpadkov in upravljanja z odpadkov. Gre za enega od načinov ustreznega izvajanja direktive o upravljanju z odpadki in to mora biti del tega svežnja. Uvideli smo, da govorimo dejansko o starih zamislih, ki bi jih radi izvajali v prihodnosti. Verjetno bi si morali bolj prizadevati za uh, spreminjanje uh, prakse. Naprimer, lahko bi uporabljali, uporabljali eh, mrežaste vrečke, eh, mreže na mesto vrečk kot takšnih. Večina plastičnih vrečk se uporablja v trgovinskem sektorju in eh, prehrambenem sektorju. In na ta dva sektorja moramo osmeriti naše ukrepe. Na to pa se lahko lotimo tudi drugih področji. Naprimer, sektor interneta uporablja veliko plastičnih vrečk ki so eh, zelo debele. Zaenkrat še nismo našli rešitve za to vprašanje, ne vemo, s čem bi jih lahko zamenjali, ampak to je čas za eh, to bomo ravnavali v naslednji fazi. Govoriti moramo o eh, vrečkah za ponovno uporabo in ne bi o razgradljivih vrečkah. Na to pa še vprašanje biorazgradljivih vrečk. Imamo različne vrste biorazgradljivosti. Včasih se lahko zgodi, da uh, imamo na to še vedno mikrodelce. Potrebujemo pravo definicijo. Če, uporab, če obstajajo okso biorazgradljive vrečke, ki niso dejansko biorazgradljive, bi te morali uh, uporabljati vedno manj in jih počasi uh, odpraviti uh, strga, tako kot je dejal tudi kolega Prodi. Pogovarjali smo se tudi o načelu subsidijarnosti. To je dobra razprava. Obstajajo države, v katerih stopnja porabe, uporabe plastičnih vrečk ni visoka. Druge države pa porabljajo 300 krat več plastičnih vrečk in tam vrzel je ogromna. Očitno je, da nekatere politike delujejo, druge pa ne. In to je vprašanje, ki je pred nami, kako eh, ukrepati s pomočjo evropske zakonodaje. Moja politična skupina se o tem še razpravlja. In dejala bi, da je to tisto bistveno vprašanje. Naslednje vprašanje pa je, kako strukturirati naše kompromise. Če se odločimo za to vrstno zakonodajo, potem je uh, leto 2020 izvedljivo. Hvala. Uh, hvala. Bi se še kdo rad priglasil k besedi? Prav, hvala. Potem pa komisija, gospa Miller. Viroma gospod Miller, ne vem. You, gospa Miller. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. Zahvaljujem se tudi poslancem in poslankam, ki so eh, prispevali k tej razpravi. Komisija bo brez dvoma eh, upoštevala komentarje tekom postopka soodločanja oziroma eh, spravnega postopka. Dovolite mi, da umestim ta predlog v kontekst drugih pobud, ki jih prav tako obravnavamo. Kot ste videli, je področje uporabe zelo omejeno. Zakaj? Jasno je seveda, da imamo veliko okoljskih vprašanj povezanih s plastičnimi vrečkami. To je popolnoma jasno. Jasno pa je tudi, da imamo širšo problematiko plastičnih odpadkov kot takšnih. Razprava o rešitvah, o ukrepih, morati onkraj področja uporabe tega predloga. Področje uporabe je izjemno omejeno, govori zgolj o odpadkih, eh, o lahkih plastičnih vrečkah. Naš cilj je, da se borimo proti onesnaževanju eh, morja, kjer najdemo veliko plastike. celotna količina plastike v eh, morju je 80 odstotkov vseh onesnaževal. In sem so vključene tudi plastične vrečke, približno 17-18 odstotkov. pomočjo tega zakonodajnega akta bi se tako lahko borili proti onesnaževanju morja. Svet je prosil komisijo, da uh, ukrepa, tudi poslanci in poslanke so v svojih vprašanjih eh, naslovili prošnje na komisijo. Tudi javnost želi ukrepe. Komisija je tako začela pripravljati ta predlog zato, da bi pripravila zelo omejen, zamejen predlog, ki bi ga lahko sprejeli čim prej. Države članice bi lahko hitro začele izvajati ukrepe na tem področju. To pa seveda ni vse, kar se dogaja na področju eh, odpadkov, še posebej plastičnih odpadkov, embalaže, embalažnih odpadkov. Dejala bi, da trenutno obstajajo tri pomembne pobude prvič poteka eh, revizija različnih direktiv o upravljanju z odpadki, tudi eh, direktive o plastičnih odpadkih. Analiziramo eh, učinkovitost teh direktiv, sprašujemo se, če so dovolj učinkovite, če so smotrne, če vsebujejo zastarele določbe, če so koherentne z drugimi direktivami, in če zahtevajo nove določbe. Imamo naprimer stopne recikliranja, stopne ponovne uporabe za plastiko, brez da bi določali točne stopnje, eh, natančne podatke. Ali moramo razlikovati naprimer med različnimi tipi plastike. Ta revizija še ni prišla do konca, kot verjetno veste, Eh, je to zelo zahtevno delo, zelo obsežno delo. S tem, ko bi zmanjšali stopnje uporabe plastičnih vrečk, s tem, ko bi poskušali rešiti vprašanje onesnaževanja mori, smo ugotovili, da moramo ukrepati sedaj, če želimo vse to doseči imamo še eno pobudo in to je pobuda za boj proti plastičnim odpadkom. Kot veste, trenutno nimamo celovitega pristopa na evropski ravni za plastične odpadke. Pripravljena je bila zelena knjiga, eh, sprožene so bile tudi eh, različne scheme javnih posvetovanj. Rezultat teh posvetovanj eh, bo upoštevan tudi tekom priprave različnih študij in to v širšem kontekstu revizije. Kakšna je časovnica? Do poletja bi naj pripravili prvi delovni dokument komisije eh, in na osnovi tega dokumenta pripravili dodatne razprave na osnovi eh, študij o učinkovitosti in smotrnosti direktive. predlogi sprememb obsteče zakonodaje eh, bodo tako morali počakati na leto 2015, če ne na 2016. Zato imamo sedaj zelo omejen, eh, omejeno področje uporabe predloga, o katerem govorimo danes. Ta predlog, na primer, ne obravnava različnih tipov plastike. Naš cilj je namreč, da zmanjšamo onesnaževanje s plastičnimi vrečkami. Res je, na trgu obstajajo plastične vrečke, ki so biorazgradljive, ampak to pomeni, da uh, razpadejo, da se razgradijo uh, pod točno določenimi pogoji, ki vsebujejo določene stopnje vlažnosti, določene temperature in to ne velja za morsko okolje katerakoli plastična vrečka, ki je biorazgradljiva, oksobiorazgradljiva ali pa tradicionalna, eh, ne bo razpadla popolnoma. Razpadla bo na mikrodelce, plastične mikrodelce, ki bodo ostali v eh, morskem okolju, enako kot kateri drugi eh, tip plastike. Zato ne govorimo o biorazgradljivosti. in še vprašanje zelo tankih eh, plastičnih vrečk. Mikrotankih plastičnih vrečk. Te niso vključene v predlog, kljub temu, da smo o njih razmišljali. Če greste naprimer v trgovino, vidite te eh, vrečke na navoju in lahko jih vzamete, kolikor jih želite. Včasih Eh, oziroma zelo pogosto jih uporabljamo, brez da bi jih dejansko potrebovali. Ljudje so zgolj navajeni na njih. Menimo, da bi lahko zelo preprostimi ukrepi, naprimer, da bi eh, nad ta navoj vrečk eh, zapisali, prosim, pomislite na okolje, vzamite zgolj vrečke, ki jih potrebujete. Na ta način s takšnimi ukrepi bi lahko zmanjšali uporabo to vrstnih vrečk. imamo veliko manevrskega prostora. Po mojem mnenju nam lahko uspe zmanjšati uporabo eh, teh plastičnih vrečk. Predlog je razmeroma splošen, zato ker bi morale države članice eh, same odločiti, kako bodo izvajale posamezne ukrepe. Trenutne razmere, razmere kažejo tudi, da vsakršen ukrep, ki ga izvedejo države članice, takoj vpliva na situacijo. Slišali smo, da imajo samo tiste države članice, kjer ni nobenega ukrepa zelo visoke stopnje uporabe. Zato uporabljamo načelo subsidijarnosti. Države članice morajo ukrepati, je pa seveda na njih, da se odločijo, na kakšen način bodo to storile. Mislim, da sem se odzvala na večino komentarjev in vprašanj. Hvala za pozornost. Right, thank you very much. Najlepša hvala. Upam, da je kdo zapisoval vse te komentarje uh, v imenu poročevalca, ki ga danes pač uh, eh, nažalost ni z nami. Rok za uložitev časo, eh, predloga sprememb je naslednji ponedeljek, 17. februar, eh, opovdne, tako da se morate zbuditi zgodaj zjutraj. Zlata ura je, eh, rana ura je zlata ura. Kolege, ja želim spomniti tudi, da morajo biti predlogi sprememb v angliškem jeziku, zato ker nimamo veliko časa. se opravičujem, da je tako. Šmek skuz. Toliko o tem. Sedaj pa poročanje o potekajočih trialogih. In o e, svežnju za naložbe na področju inovacij. Gospod Renstorf, izvolite. Um, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Do sedaj smo imeli en sestanek, en trialog. Vsa pogajanja so potekala dobro, brez težav. Premustili smo vse ovire. Čakajo na še tehnični sestanki. V mojem poročilu Eurostars 2 smo imeli dve tehnični vprašanji, obje smo razrešili. Zaenkrat torej težav ni več. Um, ta dosje bo predstavljen na plenarnem zasedanju in sprejet. Najlepša hvala, odlično poročilo. Ima kdo kakšen komentar, dopolnilo? Prav, tišino bom vzel na znanje kot znak podpore. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Naslednja seja pa nas čaka 24. februarja v Strasburu zvečer. Na to pa imamo še zadnjo sejo pred volitvami 17. in 18. marca. Hvala za sodelovanje, hvala, da ste bili z nami. S tem smo zaključili sejo. Lep vikend.